el primer punto que es eh, el de la situación en Siria. Prva točka na dnevnem redu je razprava o razmerah v Siriji. Predvidena je bila izjava podpredsednice komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Obveščen sem bil, da visoka predstavnica žal ni prisotna ampak jo v njeni odsotnosti zastopa Lucinda Creighton. Gospa Creighton bo torej predstavila uvod v to temo. Eh, poleg tega pa naj vas opozorim, da v tej razpravi ni možnosti uporabe modrega kartona. Eh, zdaj pa kar predajam besedo gospe Kratonovi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. Dovolite mi, da vam predstavim v imenu visoke predstavnice Catherine Ashton najpomembnejšo oziroma eh, zadnjo oceno razmer v Siriji eh, strani naše službe. Vsi se strinjamo, da zaenkrat politične rešitve te že dve leti trajajoče krize ni na obzorju. Politični proces, ki ga podpirata Evropska unija in mednarodna skupnost, eh, nažalost zaenkrat še ni tako daleč, kot bi si želeli. Poleg tega tudi ni znakov, da bi se v samem Asadovem režimu kaj spremenilo. Predsednik Asad eh, je v svojem nespremljivem govoru eh, ponovno izrazil svoj odpor, eh, vendar pa sporočilo Evropske unije ostaja neomajno. Eh, namreč Asad nima prihodnosti v politični prihodnosti Sirije. Evropska unija ostrajno sodeluje z vsemi partnerji na dvostranski, večstranski in medinstitucionalni ravni, da bi se lotila cele palete ključnih vprašanj, Politična prizadevanja se nadaljujejo in ni potrebno izpostavljati dnevnega dela, ki poteka tako v Bruslu kot v evropskih in svetovnih prestolnicah. E, z naše strani lahko naštejemo samo zadnje izjave visoke predstavnice e, v zvezi z zasadovim govorom na Evropskem svetu. Eh, in tako dalje. V vseh teh govorih je izpostavila pristop do sirske tragedije. Poleg tega moramo eh, izpostaviti tudi eh, priznanje sirijske koalicije revolucijskih in opozicijskih cilj kot legitimnih predstavnikov sirskega ljudstva. Poleg tega smo podprli tudi resolucije tretjega odbora in uh, varnostnega sveta Združenih narodov. Še naprej razmišljamo o možnosti nadaljnih sankcij, s katerimi bi izvali pritisk na režim. Še naprej podpiramo eh, poslanstvo gospoda Brahimija, njegova ustrajnost eh, Eh, v prizadevanjih za trajno rešitev eh, si zasluži vse spoštovanje. Upamo, da se približujemo kompromisu in rešitvi za sirsko prihodnost. Zelo pozorno bomo spremljali tudi poročilo gospoda Brahimija, ki ga bo ta predstavil v Varnostnemu svetu 29. januarja. Januarja se ni mogel udeležiti zasedanja Sveta za zunanje zadeve, smo ga pa povabili na zasedanje v februarju. Istočasno se je Evropska unija uspela eh, pridružiti okrepljenim prizadevanjem, eh, da bi se zoprstavili izzivom sirskega prebivalstva. Eh, to obsega tako številne begunce kot zelo ostro zimo, ravno tako se nadaljuje presele, notranje preseljevanje milijonov ljudi, in podobno. E, Evropski svet je naložil svetu za zunanje zadeve naj preuči vse možnosti za podporo in pomoč opoziciji in tudi boljšo zaščito civilistov. O tem bo svet eh, govoril ponovno 31. januarja. Kljub e, finančni pomoči, ki ni eh, rešila vsega, pa je ta vsaj prispevala k omilitvi nekaterih težav. Od zadnje razprave eh, se je naša pomoč pravzaprav skoraj podvojila. Preko 500 milijonov eh, evrov namenjamo dolgoročnim ukrepom za podporo beguncem, eh, mladim in prebivalstvu, na katere vplivajo nemiri, vključno z izobraževanjem in eh, podporo beguncem. Poleg tega Evropska unija financira tudi dejavnosti, kot je program regionalne zaščite, eh, ki poskuša okrepiti zmožnosti in zmogljivosti za podporo sirskemu prebivalstvu. Poleg tega je upoštevati, potrebno upoštevati tudi eh, težke vremenske pogoje in vpliv, ki jih ti imajo na begunce in eh, notranje razseljene osebe. In tu se zahvaljujem za vse delo komisarki Gorgijevi in njenemu osebju. Poleg tega se še naprej eh, tudi s finančno pomočjo pripravljamo na politično tranzicijo in na obdobje po konfliktu. Evropska unija pripravlja tudi preventivne ukrepe v primeru morebitne uporabe kemičnega orožja. V tem trenutku eh, na tem področju zelo tesno sodelujemo s sosedami Sirije, kot sta Jordanija in Turčija. V vseh finančnih ukrepih Eh, uporabljamo eh, pristop sestavljen iz štirih vidikov. Podpiramo prizadevanja mednarodne skupnosti in tudi OZN eh, ter civilne družbe in podpiramo sirske nevladne organizacije in civilne strukture skupaj s strukturirano podporo opoziciji. Kot veste, Evropska unija so predseduje humanitarnemu forumu OZN, in vodi tudi skupino prijateljev Sirije, ki se ukvarja z gospodarsko oživitvijo. Eh, prizadevamo si okrepiti kanale za dostavo pomoči in eh, preučujemo, kje so še pomankljivosti. Ravno tako bo Evropska unija sodelovala na donatorski konferenci, za katero je dal pobudo Banki Mun in ki eh, bo potekala v Emirju Kovajti 30. junija. Eh, januarja. Poleg tega ne smemo pozabiti na človeško tragedijo, ki se je eh, dogajala v zadnjih dveh letih. Prišlo je do 60 tisoč mrtvih, eh, 2 milijona in pol ljudi je notranje razseljenih, 500 tisoč beguncev beležimo in to so številke, ki nažalost še naprej naraščajo. Kot vam bo kasneje povedala mm, gospa Gorgijeva, eh, Eh, zelo ustrajno in vsak dan delamo, da bi omilili trpljenje sirskega prebivalstva, vendar pa se vsi strinjamo, da eh, so potrebni nadaljni ukrepi in nadaljne pobude. Vem, da marsikdo misli, da bi morali predvideti bolj neposredno vojaško pomoč opoziciji, eh, vendar pa bi utegnili na ta način prispevati k nadaljni zaostritvi konflikta. In zato kljub vsem težavam in dvomom smo odločni, da bomo ostali na zastavljeni poti, da bomo podpirali prizdevanja gospoda Brahimija, da bomo pomagali opoziciji in da bomo pozivali vodstvo države, da se sooči z realnostjo in da končno ustavi vse nasilje. Hvala. Hvala, gospa ministrica. Zdaj pa bodo sledili govorniki v imenu posameznih poslanskih skupin. Najprej za pet minut v imenu Evropske ljudske stranke gospod Salafranka. Gospa ministrica, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Grozote v Siriji so presegle vse meje. 90 študentov, ki je pisalo eh, izpite na univerzi, eh, je bilo potrebno včeraj dodati na seznam tistih 60 tisoč ljudi, ki so izgubili življenje v tem sporu. In eh, naj izkoristim to priložnost, da irskemu predsedstvu zaželim vse najboljše. Eh, Eh, slišali smo vse številke, 2 milijona in pol notranje razseljenih oseb, 500 tisoč beguncev, eh, ogromna škoda, škoda na infrastrukturi in podobno. Eh, poveden, torej rečeno je bilo, da gre samo za vprašanje časa, preden bo Asad padal, da se bo to zgodilo prej ali slej. Ravno tako slišimo, da ko se bo v zadevo vključila Rusija, da se bo odrekla svojemu stališču v varnostnem svetu, vendar pa eh, Rusija eh, tega ni storila in bi morala odgovarjati mednarodni skupnosti za svoj odnos do sirskega vprašanja. Posebni odposlanec OZN in Arabske lige se je v Ženevi prejšnji teden sestal eh, z Eh, namestnikom ameriške zunanje ministrice in eh, z ruskim kolegom. Eh, in pravzaprav nišče ne ve, o čem so govorili, kaj ti mediji o tem niso poročali. So pa njihove izjave precej samoumevne in glede na to, da niso sprejeli nič konkretnega, bodo verjetno so krivdo zopet pripisali državam v varnostnem svetu OZN. Vsa poročila iz same države pravijo, da so razmere zelo slabe in da bi se v tegne še poslabšali. In če bo konflikt trajal še leto, bomo morali 60 tisoč eh, mrtvim dodati še 100 tisoč novih. Potrebno je eh, upoštevati zahteve sirskega ljudstva, sicer se utegne država spremeniti v peko, kot da peko ne bi že bila. mednarodna skupnost pa se vede, kot da bi obstajal nek uh, scenarij za uh, tragedijo, kot da bi bilo vse omejeno zgolj na meje Sirije. Ampak zelo resno je tveganje, da se utegne uh, konflikt razširiti na celotno regijo. Zaenkrat še nismo bili priča kemičnim napadom in tu je potrebno. Uh, čestitati Franciji za odločnost, ampak vendarle bi morali tukaj pridobiti nekaj več časa. Upamo lahko, da Asadu ne bo uspelo zatreti opozicije eh, in eh, upamo lahko, da bo uh, Eh, opozicija se je vendarle uspela toliko ukrepiti, da bo strmoglavila obstoječi režim. Ampak mednarodna skupnost mora eh, ukrepati. Včeraj smo imeli zelo zanimivo razpravo o Maliju. Tu gre za konflikt, ki utegne za seboj potegniti številne negativne posledice in eh, varnostni svet je tu uspel sprijeti odločitev. In vedno, kadar smo govorili o tej temi, smo govorili o francoski pobudi, o humanitarnem koridorju, o, o eh, morebitnem območju prepovedi preletov. Eh, in o tem je govora tudi v varnostnem svetu OZN ampak očitno je, da je potrebno doseči napredek. Sveda, gospod eh, predsedujoči, je potrebno se zavedati tudi humanitarne razsežnosti in zelo sem hvaležen komisarki Grgijevi za vsa prizadevanja na tem področju, ampak ne smemo si delati iluzij. Mi, državljani Evropske unije, ne pričakujemo samo, da se bo eh, Evropska unija odzvala na humanitarno krizo. Ljudje pričakujejo tudi, da bomo dejansko ustavili prelivanje krvi, da bomo sprejeli ukrepe, s katerimi bomo dejansko ustavili to sramotno situacijo. Ljudje pričakujejo, da bomo eh, obdržali nadzor nad dogodki in to pomeni, da bo Evropska unija končno ustavila tudi grozljivo trpljenje sirskih ljudi. Najlepša hvala, gospod Salafranka. Zdaj pa v imenu skupine socialistov za tri minute gospode Kajzer. Hvala, hvala gospa ministrica, ki tu zastopate gospod Ashton. To ni enostavno in to je seveda zelo dober začetek. Zakaj ni lahko? Tema ni lahka. Nadaljevala bom s tem, kar je povedal gospod Sala Franka. Mi, evropejci, tu res danes potrebujemo oceno stanja politične, diplomatske rešitve. Analizirati moramo to, kar se dejansko dogaja tam. Podpirali smo in še naprej bomo podpirali evropske rešitve, torej vse razen vojaške intervencije. To je še posebej pomembno v okoljskem kontekstu. Danes izhajamo iz te hipoteze. Če bomo imeli sankcije, bo tu potrebno poštevati čas. Ali bo Asad popustil ali bo odšel ampak eh, ne vemo, če je čas na naši strani. Če zdaj opravite oceno stanja diplomatskih rešitev, lahko vidite, da smo govorili o več milijonov beguncev, še večjih je. Ko vidite to veliko številko mrtvih, ko vidite te krvave napade, recimo na univerzi v Alepo, ko vidite teroristične napade strani režima ali strani Al-Kaide in lahko veste, da so Rusi danes res prisotni v Siriji, da sedaj branijo protizračne sile Asada, da imamo tam tudi Irance, ko veste, da imamo tudi Katar, Saudsko Arabijo, ko vidite, da so se ti nastanili v Siriji do te mere, da situacija ne bo več mirna, torej ne bo več urejena, potem lahko vidimo, da čas ni na naši strani. Posebni predstavnik Brejimi je tam in tu imamo tudi načrt, imeli naj bi začasno vlado, Bašarja naj bi postili ob strani, ampak eh, tu ni sprememb, ko gre za diplomatske podatke. Prav nasprotno, na terenu je tako, da vidimo vse te podobe in sprašujem se, ali je to osvobodilna vojska, ali so to mladi sirici, ki so brez svobode, ali pa so to ponovno te salafitske sile, ki so se upletle v to. Torej, res moramo oceniti stanje, potrebujemo načrt B. Malo je časa, rada bi rekla hvala gospe Georgevi. Vojaško gledno ste storili, kar ste lahko maksimalno in mi, evropejci, moramo poskrbeti za to, da se lahko to nadaljuje, da imamo še naprej človekoljubno pomoč. Nadaljevati moramo človekoljubno pomočjo in enostavno vprašanje imam, poleg bilance stanja imamo tudi pobudo različnih držav, glede Sirije, kakšna je vloga Evrope to? Ali je Evropa to odigrala vlogo kot takšna? Evropska unija, vem, da je to pobuda različnih držav, pa kaj menite o tem? Ampak čem je osrče težave? Nimamo strateške vizije, potrebujemo kritično analizo tega, kar smo imeli in glede tega, kar je še vedno diplomatska rešitev. Hvala, Veronik. Sedaj pa v imenu liberalcev dve minuti. Gospa Šaka. Hvala, predsednik, ministrica, kolegi. Žal mi je, da nismo mogli imeti te razprave o grozni situaciji v Siriji z visoko predstavnico, ko se je končno odločila, da bo izpolnila svoje dožnosti, se bo včeraj pojavila v parlamentu po dve mesečni zamudi. Ampak kaj je še bolj pomembno? Učinek vpliv Evropske unije v svetu pod njenim vodstvom visoka predstavnica danes na Kosovo v državi, ki nas lahko spomni to, kako dolgo lahko traja škoda nekega konflikta. Tudi v nekdani Jugoslaviji je Evropa čakala predolgo, da bi delovala. Zgodovina se ponavlja in to je sramota za nas. Že dve leti se vleče ta situacija v Siriji brez odločnih dejanj mednarodnih skupnosti, brez delovanja Evropske unije. To je grozno, kajti na tisoče ljudi je bilo pobitih. In poleg človeške katastrofe, ki je povzročila tudi, da je na milijone ljudi odšlo iz države ali da je razseljenih, je prišla zima in tu imamo humanitarno krizo, ki se lahko spremeni v vojaško orožje v rokah Asada. Če ne bomo posegli v to nedavno, je Brahimi iz OZN bil tam, tam sta bila tudi Burns iz ZDA, Bogdano iz Rusije, še enkrat so se pogovorili o vsem tem in Rezultati pogovorov so bili nični. Tako je bilo tudi prej, ko so, je bila vključena Rusija pogovore o Siriji. Kaj je bilo nenavadno, da ni bilo EU? Kje smo bili mi, komisarka, ministrica? Sedaj vsaj sprejmemo to pobudo za varnostni svet, za resolucijo varnostnega sveta OZN, za to, da bi lahko prišla pomoč do ljudi. To je pomembno, ko gre za to politično razpravo, da imamo to pomoč, da imamo strukture, zato da bomo preprečili ljudem, da nimajo dostopa do osnovnih zdravil, do hrane. Potem še eno vprašanje. Švedska je edina država, ki ni za to, da bi poslali Asada na sodišče. Zakaj ni enotnosti med državami članicami, me zanima. Rešiti moramo sirice, ki so prizadeti, ki jih zebe, lačni so, se stradeni v tem vojaškem groznem režimu, vse več je radikalizirane opozicije. Naša prednost mora biti, da zaustavimo pobijanje in človeško katastrofo. Dal, dolga pot je še pred nami, ko gre za to koordinacijo. Hvala lepa, gospa Šake, v imenu zelenih. Tri minute imate. Kolegica Elen Flotr. Hvala, predsednik. Zdaj, ko smo govorili o Siriji, je bilo 12. decembra ob 22. za gospo Malstromovo. Omenjali smo katastrofalne scenarije, grozne. Dva meseca pozneje pa smo žal, oziroma mesec pozneje pa smo žal prav pri realizaciji teh scenarijev. Ministrica, res verjamem, da ne smemo ostati pri statusu quo. Ne smemo stati pri teh zloglasnih napovedih. Prav nasprotno, spremeniti moramo stvari. To pravim. Seveda razumem, da imamo to humanitarno pomoč, ki je pomembna, kajte tu imamo 53 odstotkov mednarodne pomoči, ampak ta humanitarna pomoč je najprej zelo slabo porazdeljena, zlasti, ko gre za bilateralno evropsko pomoč, kajte Združeno kraljestvo samo skoraj da zagotavlja polovico te bilateralne pomoči. Ampak veliko težav je, kajte vse zamuja. Ta Humanitarna pomoč gre preko Rdečega križa, ampak eh, to je še vedno v sklopu režima. Kako lahko ta režim, ki sistematično uničuje, ki bombardira pekarne za družine, kako lahko potem ta sistem nepolitično in enakopravno organizira to pomoč? kajti veliko je skupnosti, lokalne skupnosti prebivalcev, ki sploh ne prejmejo naše humanitarne pomoči. V prihodnjih dveh dneh bomo imeli sestanek na to temo. Evropska unija bi morala res razmisliti o učinkovitih načinih humanitarne pomoči. Potem imamo begunce, žal mi je, ampak tu vidimo to težavo, ki smo jo omenili 12. decembra. Zato, da bi imeli sirice v Evropi danes, Tu moramo poskrbeti za to, ampak ne gre le za različne območje. Tudi pa, lažne potne liste ne morejo kupiti, tudi to je nemogoče. Kako bodo prišli za to, da bi prosili za časno pomoč v Evropi? In kot je rekel Human Rights Watch, gre za loterijo, ampak ne bi smeli imeti loterije, ko gre za zaščito. Dve družini imamo na Polskem, Ti so morali kupiti lažne potne liste v Turčiji in plačati 46 tisoč evrov, da so prišli na naše ozemlje. Kdaj bomo oblikovali načrt začasnega sprejema? Imamo direktivo, direktivo o začasnem sprejemu. Mislim, da je nujno napočil čas, da to storimo. Potem, zdi se mi, da ne smemo ostati pri statusu, ko gre za embargo na orožje, kajti to ustvarja stranske učinke, ki so dvomljivi. Opozicija se sedaj znašla v takšni situaciji v zalivskih državah. Tu gre za tveganje islamizacije. Nekateri to poudarijo, zato bi zavrnili dostop do orožja, ampak eh, imamo protislavne učinke in to je paradoks. Tako da od sveta pričakujem, da bo 31. januarja odločal o tem, da bo prišel do odločitve, kajti to je posebno kontraproduktivno in na koncu zaključila bom, mislim, da moramo biti zelo pozorni na to, kar se zdaj dogaja v Turčiji, ko gre za pogajanje s PKK ta proces je zelo občutljiv. Evropska unija mora storiti vse, kar lahko, zato da bi bila uspešna, da bi lahko imeli regionalne učinke, da ne bi imeli mm, domino učinka v tej regiji. Od Evropske unije to pričakujem, torej angažiranost na terenu. Hvala, Elen. Dve minuti v imenu konzervativcev in reformistov. Doktor Tenak, gospod predsednik, gospa ministrica. Težko je verjeti, da je sirijski konflikt sedaj tak, da traja že dve leti. Toliko je bilo izgubljenih življenj in kako doseči mir v državi na Bližnjem vzhodu. Včeraj je bilo pobitih toliko ljudi na univerzi v Alepu, v kampusu. In pojavlja se ta paradigma, je zelo znana, vsaka stran krivi drugo, ampak s tem bomo okrepili nekaj ključnega v tej vojni, odkar smo zanje spregovorili. Obe strani sta sedaj obtoženi grozot. Biti moramo zelo previdni, ko gre za kvalifikacijo in ko gre za podpiranje, zlasti ko gre za ekstremiste, džihadiste. Kaj pa je gotovo? Sedaj obstaja potreba potem, da Asad, ki je tako moralno sporen, zapusti urad bombardiral je lastne državljanje, posredno, neposredno odgovoren za 60 tisoč mrtvih. Sedaj slišimo te govorice, da se Hezbola aktivira, zato da bi ščitila vlado Asad, pa naj bi se umaknil iz enklave. Ampak katerakoli resolucija, ki bo omogočila to, da bo stal na oblasti, bo nespremljiva na Zahodu. Ohraniti moramo ves priti zato, da bi zaključili ta grozen konflikt. Seveda bi bilo koristno, če bi Kitajska in Rusija ki pomagate režimu v Damasku nadaljevala delo, če bi nehali blokirati resolucijo, kajti tu gre za mednarodne standarde in tu gre tudi za zlorabo privilegijev v varnostnem svetu. Kitajska in Rusija bi morali podpreti ZDA in EU na tem področju. Brahimi, poslanec iz OZN, je rekel, da je treba ustaviti ta konflikt skupaj s predstavnikom ZDA, ampak Moskva mora ponuditi deja, dejanje, ne le besede. Zdajkrat lahko upamo le, da bomo imeli uspešen mirovni načrt in prehodno vlado. Dolžni smo sirijskemu ljudstvu, da bomo to storili zlasti manjšinam, kristjanom, tistim, ki so se znašli v tej vojni, v frakcijah. Tako da bomo izpolnili to željo, da bodo živeli v svobodnem življenju, da ne bo tiranije. Hvala, kolega. V imenu svobode in demokracije. Minuta in pol, gospod Bilder hvala predsednik leto dva tisoč trinajst je leto realpolitika tu imamo dve možnosti lahko uporabimo vojaška sredstva zato da bi umaknili assada iz oblasti to pomeni da moramo nadaljevati gradnjo infrastrukture tej državljanske vojni, treba je poskrbeti tudi za to humanitarno katastrofo. Ne smemo spregledati vsega tega. Veliko nestabilnosti bo tudi v sosednjih državah. Osredotočiti se moramo na prenehanje državljanske vojne. To pomeni, da potrebujemo politični dialog s sirskim režimom. To pomeni pa, da mora Zahod skupaj z svetom delovati prioritetno na tem področju, zato da bo Zahod lahko podparil opozicijo v Siriji. Rad bi vedel, kakšne stike imate. Nikoli nisem nič slišal o narodni spravi, o tem, da bi odložili orožje, o tem, da bi imeli mirno spravo. Ne želimo imeti balkanizacijo Sirije prečiti moramo to, kar je zapisano v evropskem tisku. Gre za realpolitik in upam, da bomo po tej razpravi imeli nekaj več jasnosti, ampak sem skeptičen. Hvala, gospod Bilder. Dve minuti, gospa Matijas v imenu Evropske združene levice. Hvala, predsednik. Ministrica, ta teden so nam iz OZN povedali, da lahko letos v Siriji umre 100 tisoč ljudi. Na tisoče in tisoče beguncev imamo že in nimamo drugih ocen, koliko jih lahko še imamo. To je dramatična situacija, ampak je veliko več kot dramatična in tragična. Tu gre za neuspeh mednarodne skupnosti, skupnosti narodov in različnih organizacij, NATO recimo ali Evropske unije. Vidimo, da se situacija v Siriji slabša, hitreje in hitreje. Na tisoče civilistov je mrtvih, to je tragedija. Nedemokratični režim Asadove družine je odgovoren za to. Pak tu imamo tudi evropske države, ki so leta in leta podpirali Asada, tu imamo notranje skupine in druge, ki so odgovorni za to. Tako, ko se je začela arabska pomlad, so demokratična gibanja dobila orožje, finančna sredstva in nekatera gibanja niso bila ravno demokratična. Sirija trpi ne le zaradi državljanske vojne, ampak tudi zaradi zunanje intervencije. Mednarodni organi bi lahko to ustavili. Potrebujemo mir, To potrebujemo najprej, potem pa tudi stabilnost za sirske državljane. Zaustaviti moramo vojno, enkrat za vselej. Napočil je čas za to, da Evropska unija sprejme svoje politike, zato da podpremo mir in demokracijo na Bližnem vzhodu, tako da ne bomo zaostajali za politikami, ki prihajajo iz vseh strani oportunistično v tem zapletenem svetu. ta država ne bo prizadela lesire. To se lahko razširi na celotno regijo. Zato moramo to rešiti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Filip Klajs. Minuta in pol. Neuvrščeni. Hvala. Vse bolj jasno postaja, kako je z euforijo glede arabske pomladi v parlamentu. Ta je bila preuranjena. Tu vidimo ideološko zaslepljenost. To je prevedlo do tega, da smo sedaj ugotovili, da imamo na mesto enega diktatorja še hujšega diktatorja. Imamo šarijski režim v Egiptu, vidimo zelo jasen primer diktature in toliko bolj grozno je videti, zakaj je Evropska unija dala 5 milijonov evrov režimu v Egiptu in Siriji, ko pa je situacija takšna, obstaja tveganje, da se bo ta scenarij ponovil. Zato bi rad povdaril, da kar zadeva zlorabe režima Asada, da moramo to obsoditi. Storiti moramo vse, kar lahko, da bomo zagotovili, da Al-Kaida s privrženci ne bo obdržala svoje moči v Siriji. Asadov režim nima več monopola, ko gre za grozote tam. Tudi opozicijske stranke kršijo človekove pravice na različne načine, zato je za Evropsko unijo zelo pomembno, da ne pozabi na to. Hvala, gospod Klajs. Sedaj pa smo pri koncu. govorcev v imenu skupin smo pri koncu, smo pri zadnji stopni razprave. Najprej bomo prisluhnili komisarki. Kar nekaj govorcev je omenilo zelo dobro delo komisarke, potem pa bomo za zaključek razprave prisluhnili še ministrici Krejten v imenu podpredsednice Komisije visoke predstavnice. Odzvala se bo na celotno razpravo. Najprej, gospa komisarka Georgijeva, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj začnem s tem, da omenim, kakšno je stanje humanitarne krize v Siriji. Situacija gre od slabš, slabega k slabemu in še slabše prihaja. V zadnjih tednih smo bili priča zelo hudemu poslabšanju pogojev oziroma razmer v Siriji zaradi skupnega učinka treh faktorjev. Prvič, pojačanje bojev, drugič, gospodarske razmere, so sedaj katastrofalne in tretjič, zima je nažalost letos še posebej huda in to zelo hudo vpliva na ljudi. Glede bojev. Ne le, da so se boji ojačali, ampak eh, se vedno pogosteje izvajajo grozodejstva in Al-Sadov režim je tisti, ki je za to večinoma kriv. Vendar po drugi strani tudi druga stran izvaja grozodejstva. In to je tisto, kar otežkoča dostavljanje humanitarne pomoči. To, kar tudi zelo prizadane ljudi v Siriji, so dejavniki, kot so više cene goriva in hrane, pomankanje hrane. Sedaj se soočamo že z lakoto eh, kot v eh, Alepu, Idlibu, Hamsu in druge. V takih pogojih delamo vse, kar lahko, da pomoč pride do ljudi. In eh, še posebej bi se rada odzvala na to, kar je rekla gospa Flotr, o tem, kako točno Evropa prinaša um, pomoč v Sirijo. Že od samega začetka krize eh, smo bili prisotni na tri načine. Kot eh, glavni eh, donator, kot edini donator, ki je prisoten na terenu in z zelo močnim um, humanitarnim zastopanjem preko sirijskega humanitarnega foruma, ki se je že sedemkrat sestav in tudi tako, da skupaj z opozicijo se zauzemamo za spoštovanje mednarodnega človekoljubnega prava, tako da ljudje vsaj ne umrejo zaradi nevednosti, da tako pravo sploh obstaja. Zaradi našega angažmaja, zaradi naših prizadevanj smo uh, dostopnost uh, do pomoči bistveno izboljšali za prizadete sirice. Na začetku na je. Um, Asad eh, dovolil le majhne posege, sedaj pa je celo eh, sedem od osmih eh, mednarodnih nevladnih organizacij prisotnih v Siriji. In večinoma se sedaj dovoljuje, dovoljujejo mehanizmi za dostop, eh, za dostavljanje človekoljubne pomoči. In eh, tukaj sodelujemo tudi z eh, zelenim mesecem kot človekoljubno organizacijo. Zaradi naših prizadevanj vsak drugi sirjec danes že dobi pomoč iz naših verov. Tudi za, zaradi tega, ker lajšamo delo humanitarnim delavcem. Eh, veliko eh, sestankov eh, smo imeli z predstavniki opozicije v Kajru in zagotavljam vam, da izrabljamo vse priložnosti in uporabljamo vse kanale za dostavljanje pomoči do ljudi, ljudem, ki so v Siriji, pa tudi beguncev. Dvakrat sem Eh, bila v begunskih kampih. To je res grozovito. Spomnim se, kako sem se pogovarjala eh, z begunko, mlado žensko, ki je sedaj v Jordani. Eh, dve leti že ni bila doma in razmišljam o ljudeh, ki ne le nimajo možnosti, ampak nobene prihodnosti za priho v bodoče. Enostavno ni več izobraževanja, ogromno šol je sedaj namenjenih za notranje stanovanja, za notranje vprašanje eh, razseljenih. Eh, tudi eh, cepljenje se je pravzaprav ustavilo, zdravstvenega sistema ni več. Soočeni smo z ogromno humanitarno krizo in zaradi tega je izredno pomembno, da naredimo vse, da se zaključi ta spopad. To pa je v rokah politikov in ne humanitarnih delavcev. Tukaj ste se nekateri zauzemali za vojaško opcijo. Eh, sami smo bili vključeni v libijsko krizo, ampak naj vam povem, eh, Sirija ni Libija. Sirija je daleč bolj vojaško upremljena. Ljudje v regiji so mi rekli, če bi prišlo do eh, vojaške akcije, bi najverjetneje prišlo tudi do uporabe, kemijskega orožja, kar bi imelo še hujše člo, eh, posledice za prebivalstvo. Torej, eh, vojaške rešitve ne bodo izboljšale situacije, le politična rešitev je tista, ki lahko pripelje do dobrih rezultatov in zato se moramo za njo eh, absolutno zauzemati. In na koncu naj še rečem, mi smo bili med vodilnimi, ki so uh, Eh, si prizadevali povečati pozornost eh, mednarodne skupnosti do te humanitarne krize, jo ozavestiti. 30. Eh, januarja naj bi prišlo do pomembnega sestanka, za katerega se vsi zauzemamo. Prav gotovo so potrebna sredstva, ki jih še nimamo, razen Evropske unije. 23 od 27 držav članic je um, nesebično uh, poslalo pomoč sirijskemu ljudstvu. Dvakrat smo uporabili eh, sistem eh, civilne pomoči in eh, osem eh, držav je pomagalo tudi Jordaniji in sosednjim državam. Ampak moramo narediti vse, vključiti treba je vse v to akcijo. Politična rešitev, eh, ki je edina pot naprej, še ni na obzorju in bojim se, da to pomeni še daljše trpljenje za milijone ogromne sirice in ogromno tveganje razširitve konflikta v eh, soseščino. Temu parlamentu želim eh, zagotoviti, da se eh, ljudje iz naših služb apsolutno ukvarjajo z humanitarno človekoljubno pomočjo. Ogromno je žrtev, delamo vse, kar lahko izvajamo na terenu eh, to, kar govorimo v Evropski uniji in res pomagamo eh, nedolžnim ljudem v tej stiski. Con... Najlepše hvala, gospa eh, komisarka. In, Sedaj uh, pozivam uh, ministrico Krejtonovo, da zaključi to razpravo. Uh, najlepše hvala uh, za te konstruktivne prispevke poslancem in poslankam parlamenta. Uh, Prav gotovo smo vsi iskreno eh, zaskrbljeni in vemo, kako nujna je zadeva in kako eh, nujno se je odzvati na to težko situacijo. To bo od nas prav gotovo zahtevalo odločnost in sodelovanje vseh inštitucij Evropske unije, pa tudi mednarodne skupnosti, eh, zato da na koncu najdemo politično rešitev, kot je rekla tudi komisarka. V svojih opombah eh, bi se le eh, odzvala na določena vprašanja, ki sem jih eh, slišala v razpravi, opravičujem se pa, če ne bom odgovorila na vse. Sprva bi se strinjala z obsodbo grozodejstev in napada na univerzo v Alepu včeraj. In mislim, da vsi to obsojamo strinjam se z gospodom Salafranko, ki je govoril o potencijalni katastrofi še večjih razsežnosti ter še večji humanitarni krizi, če se bo ta konflikt v Siriji vlekel neskončno v prihodnost. Specifično, če odgovorim na vaše vprašanje o pogovorih v Ženevi in tripartitnih um, dialogu. Evropska unija tam ni bila zastopana, to je bil že drugi tak sestanek med gospodom Brahimijo, uh, eh, Brahimijem, gosp, uh, eh, Rusijo in ZDA. Govorili so o načrtu gospoda Brahimija uh, in, o, in na tem, to je dialog med temi tremi akteri, to spoštujemo, ampak imamo stalne stike z um, poslancem Brahimijem in njegovimi ljudmi ter eh, s, s sproti uh, po, obvešča o napredkih, ki jih je dosegel v raznih uh, pogajanjih. Um, Evropska unija želi biti na vse načine vključena uh, v reševanje te krize. Če odgovorim, uh, gospod Kajzer. Evropska unija je eh, vključena v vsa prizadevanja, ki se povezujejo z odgovornostjo tako v Ženevi kot v New Yorku in eh, to, ta proces se bo nadaljeval. Potem smo slišali kar nekaj omemb eh, gospe eh, Šake in gospe Flotra ki vsi se eh, zavedamo pomankljivosti ehm, našega skupnega delovanja, tako na diplomatski kot humanitarni fronti. To gotovo ni perfekten proces, to drži, vendar situacija eh, enostavno ne sme biti kar tako poenostavljena. Včasih eh, je to še preveč enostavno upoštevati in moramo vse možne opcije, vse vidike in vse priložnosti za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, kot je izpostavila gospa eh, oziroma komisarka Georgijeva. In Potem moramo na osnovi tega ugotoviti, kako lahko najbolj pomagamo nevladnim organizacijam, civilnim organizacijam in na ta način um, res zagotoviti, pomo da pomoč dejansko pride do ljudi, ki trpijo v Siriji. Uh, ne smemo pozabiti niti na uh, težke zimske razmere. E, torej, pomagati jim je treba na zelo konkreten in usklajen način in dejansko počnemo vse, kar lahko, da se to zgodi na terenu. Ta e, odločnost obstaja in ti korok, korake je Evropska unija že izvedla in jih bo izvajala tudi v prihodne. Naj povzamem. Sodelovanje med Evropskim parlamentom in drugimi inštitucijami je izredno pomembno pri uh, opravljanju vsakodnevnega dela na uh, humanitarni ravni, pa tudi na politični ravni. Zagotoviti moramo uh, podporo na vse mogoče načine, pomagati opoziciji in zagotoviti boljšo zaščito civilistov. To je zelo nujna prioriteta. Eh, bolj se bomo potrudili, da bomo še bolj učinkoviti. Pregledali bomo eh, obstoječe sankcije na naslednjem zasedanju Sveta za zunanje zadeve in tudi regionalno se prizadevamo, da ne bi prišlo do prelivanja sirijskega konflikta v eh, soseščino. To je omenilo mnogo poslancev, ne bom sedaj vseh navajala. Torej, naredili bomo vse, da omejimo ta. Eh, spor in da preprečimo nadaljno destabilizacijo eh, neke regije, za katero lahko eh, mirno rečemo, da je izredno občutljiva. Najlepše hvala, gospa ministrica. S tem zaključujemo to razpravo in naslednja točka dnevnega reda je skupna razprava o sporazumu o partnerstvu.